izvaja nobene druge funkcije, ki je bila neskladna z funkcijo člana parlamenta. In stranil gospoda Luigi de Magistrisa, nekdanjega člana Evropskega parlamenta, sem dobil prošnjo, da se zaščiti njegova parlamentarna imuniteta in pa vsi privilegiji s tem povezani, skladno s postopkom na sodišču in sicer gre za eh, postopek na civilnem sodišču, Lamecija Terme, skladno z šestim členom tretjim odstavkom poslovnika, bomo to prošnjo poslali pristojnemu organu oziroma odboru. Skladno s tretjim členom četrtim odstavkom poslovnika odbor za pravne zadeve na sam sestanku 11.7.2011 je preveril